Spoštovani kolegi, če mi lahko samo date nekaj časa, da vam povem, zakaj še ne začenjamo. Nekaj težav imamo s poročilom gospoda Koka, čakamo še na odločitev EPP-ja, na podaj kateri bomo videli, ali bomo to obravnavali na tem sestanku ali ne. Zato. Imam zdaj priložnost, da pozdravim med nami skupino obiskovalcev iz voljenega okrožja gospoda Vandalena. 45 eh, obiskovalcev imamo danes na našem zasedanju. Dobrodošli. Upam, da se zavedate, da običajno nimamo tako velikih sejnih dvoran. Predpostavljam, da smo zgolj zaradi vašega obiska dobili tako veliko dvorano, tako da smo vam res neskončno hvaležni. Običajno se stiskamo s premalo stoli. Danes pa smo dobili to večjo dvorano, tako da to pripisujem vašemu obisku, ste pa vsega, kar zelo dobrodošli med nami. Tako, samo še trenutek, da počakamo na Matijasa, da nam pove, kako in kaj. herr ja, präsident! Eh, samo trenutek nismo še začeli ker vas čakamo tako da formalno začenjamo s sestankom izvolite proceduralno torej kar zadeva dnevni red predsednik eh, kolega koh je še vedno v frankfurtu zaradi določenih varnostnih ukrepov, zaradi česar tu ne bo pred 18. uro. Vem pa, da ima kar nekaj kolegov še vprašanja k njegovemu poročilu, zato sprašujem, ali bi lahko to poročilo in glasovanje predstavili na naslednje zasedanje, to mislim, da bi bilo korektno, do avtore in pa tudi do kolegov, ki ima še vprašanja. To bi torej bil moj predlog prisotnim kolegom danes. Dobro, torej predlagate gospod Grošta poročilo gospoda Koha črtamo z dnevnega reda. Tako obravnavo amandmajev, kako tudi glasovanje in da to predstavimo na naslednje zasedanje. To je vaš predlog, ja? Dobro, to je torej predlog. Kdo temu nasprotuje? Ali lahko sprejemo ta predlog gospoda Groša? Če temu tako, potem bomo to točko črtali z dnevnega reda in predstavili na naslednje zasedanje. Opravičujem se tistim, ki ste prišli konkretno za to točko na današnje zasedanje, zato se vam opravičujem, to je žal izven našega nadzora. Jutri bomo tudi morali stvari nekoliko predstaviti. To bo seveda pomenilo, da moramo tudi komisiji sporočiti spremenjen dnevni red za jutri. Torej, s to spremembo dnevnega reda lahko nadaljuje gospa Majsner? Ja, ali to pomeni, da. Lahko kaj zjutrišnjega popoldneva prestavimo na dopoldne ali kako? ker na ta način bomo imeli nekaj časa več. Ja, to bo težko zaradi predstavnika komisije tudi. Tako da bi predlagal, da 24. nekoliko skrajšamo sestanek, 25. pa nadaljujemo tako, kot je bilo prvotno mišljeno. Dobro torej dnevni red je s tem sprejet in se opravičujem tistim, ki ste prišli sem izključno za to. Torej, sprejete dnevnega reda, lahko sprejmemo dnevni red in eh, sprejetje zapisnika seje zadnjega zasedanja. Naslednja točka na dnevnem redu torej je poročilo od gospe Ajala Sender v zvezi z lažjim čezmenim pregonom na področju varnosti v cestnem prometu gre za obravnavo amantmajev. Ines, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila svojim kolegicam in kolegom za vse zanimanje, ki so ga imeli za to poročilo. Hvala za predloge sprememb. Uh, in sicer jutri bomo o njih glasovali v odboru. nekaterih eh, nisem mogla upoštevati in se zato upravičujem, kajti gre za poročilo, s katerim se ukvarjamo že dolgo in smo že pri pogajanjih. Eh, s predsedstvom in s komisijo eh, se dogovarjamo o tem poročilu, da bi prišli do dogovora in sicer v drugi obravnavi. Zaradi dogovorov, ki jih sklepamo, nisem mogla upoštevati vseh predlogov sprememb. Poskrbeli, poskrbeli bomo, da ne bi dodajali nekih novih elementov in da bomo delali v drugih okvirih. Zdaj delamo v okviru razprave o poročilu o cestni varnosti gospoda Koha. Nekaj predlogov kolegov imajo, ima um, tudi večji učinek oziroma bodo uh, bolje upoštevani v poročilu gospoda Koha, ko gre za prekrške, ko gre za priporočila, kako izvajati določene postopke, postopke izmenjave informacij in tako naprej. V tem trenutku proces, ko dobro napredujemo s predsedstvom, pa bi eh, predlogi sprememb izven tega okvira to otežili. To bi predstavljalo nove ovire na mesto, da bi pogajanja olajšali. Opravičujem se torej za to, da teden uh, je bilo predvideno, da se predstavi poročilo pred glasovanjem. Eh, imamo tudi nekaj predlogov sprememb, kompromisnih predlogov sprememb, eh, naprimer, ko gre za delegirane akte, gospeti Kau, ko gre za zaščito podatkov, naprimer v primeru gospoda Baha, gospoda Riketa in tako naprej. Ni bilo možnosti v zvezi z eurovinjeto oziroma v tej razpravi eh, predsedstvo ni moglo. Eh, povedati, da ima mandat za to, da se stvari nadaljujejo. Ukvarjali smo se z besedili in lahko povem, da o delegiranih aktih, o izmenjavi informacij in drugih smo dosegli napredek tudi pri klauzuli o reviziji. In sicer vse do točke smo prišli, ko svet priznava, da bi komisija lahko uh, podala pot potrebo po skupnih eh, kriterijih in po harmonizaciji v prihodnosti. Danes jutraj pa ni bilo časa, da bi eh, kompromisne predloge sprememb tudi predstavila. To bomo storili pred plenarnim zasedanjem, pred glasovanjem na plenarnem zasedanju. Prosim za razumevanje eh, glede seznama glasovanja. Mm, določene predloge sprememb bom upoštevala vendar v trenutnem stanju eh, mislim, da bi v pogajanjih imeli več ovir, če bi upoštevala vse. Zato mm, bom tudi kolegom povedala, katere predloge spremem lahko morda predstavijo oziroma predložijo eh, k poročilu gospoda Koha. Eh, to je vse, gospod predsednik. Sem pa odprta za vprašanje kolegov. Hvala. Hvala lepa, gospod Bach. Hvala lepa. Že na samem začetku bi se rad zahvalil kolegici Alja Sender za njeno delo, za njene kompromisne predloge, ki jih lahko podpremo. To je kar težaven doseg, ki ga že kar nekaj časa obravnavamo. In, uh, vsekakor verjetno ne bo enostavno premagati velikega nasprotovanja strani držav članic, tako da lahko samo zaželimo vse dobro. Škoda, da ne moremo delati naprej na predvideni pravni podlagi, temveč da moramo zdaj menjati pravno podlago za politijsko sodelovanje in spremsko pogodbo je zdaj vse dobilo drugačen prizvok, kot je parlament to želel. Parlament je bil mnogo bolj ambiciozen in smo si želeli pobude, ki bi resnično bila učinkovita. Tako da škoda, da se je spremenila pravna podlaga, škoda, da tri države ne bodo zdaj vezane na te sklepe. Eh, kot je dejala gospa Alessandra, je področje varovanja podatkov, zaščite podatkov tudi pomemben element za parlament in eh, to začasno hranjenje podatkov moramo tudi izredno omeniti. Mislim, da kar zadeva delegirane akte smo imeli danes do povdne zasedanje trialoga, kar nekaj dragocenih predlogov je bilo podanih in uh, eh, mađarsko predsedstvo mislim, da je od samega začetka seveda imelo težko delo, kljub vsemu pa so zasedanja na trilogu privedla do napredka na številnih področjih. No, potem je tu še obveznost poročanja, tudi tu parlament ni dosegel tega, kar dejansko želi. Mislim, da se moramo odločiti, kaj je za nas pomembno, ta obveznost poročanja držav članic. tudi vprašanje, kakšno usmeritev bomo tu obrali in to mislim, da moramo ostati dokaj strogi, ko gre za pogajanja s svetom. Nasplošno pa se mi zdi, da smo opravili kar dobro delo in da je tudi kompromis za nas pomemben. Tako da, nasplošno lahko povem, da smo z tem predlogom in z delom zadovoljni. Hvala. Hvala. V imenu skupine Alde, gospa Stavisar. Thank you. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, že prej sem izrazila razočaranje na to direktivo, ampak eh, na prvem mestu mi dovolite zahvala poročevalki. Opravila je odlično delo, bila je zelo kooperativna tudi s poročevalci v senci in eh, mislim, da smo končno prišli do točke, ko bomo jutri pripravljeni na glasovanje o amandmajih. Če pa zdaj preidem na samo vsebino. Tu je govora o sankcijah, ampak to so sankcije, ki pa jih eh, direktiva ne omenja. Na področju varnosti v cestnem prometu je pomembno, da se vsakršno kršitev tudi ustrezno sankcionira. In to upam, da bo tudi edini zaključek, ki ga bomo skupaj dosegli in da bomo skupaj dosegli tiste cilje, ki smo si jih zastavili. Kar zadeva same amandmaje, je varovanje podatkov in pa pismo z obvestilom, tisto, kar je najbolj problematično. Svet pravi, da to sicer že pokrivajo različne direktive in sklepi, ampak to ni dovolj po našem mnenju. Kaj ti pomembno je, da je jasno, kdo ima pravico zahtevati podatke in za kakšne potrebe se ti podatki uporabljajo. To je nekaj, kar moramo vedeti. Prav tako bi tu morali imeti informacijo o tem, kakšen je sploh eh, primer, kaj je na stvari. Prav tako pa je treba navesti, kakšne so pravice in obveznosti osumljenca. Amadmaji, ki smo jih predložili skupaj z gospodom Bahom, zadevajo zaščito podatkov v prvi vrsti. Sama osebno sem podala tudi tri amadmaje v zvezi z prirogami. Amadmaja 70 in 71 eh, zadevata ravno to obvestilo. Amadmaja 72 pa je amandma k prilogi 2.8. In uh, vprašanje preiskav pa je nekaj, kar lahko vežemo zgolj na direktivo sveta, ki ureja področje čezmejne izmenjave podatkov. Vse države članice ne potrebujejo podatkov o celokupnih podatkov o posameznih primerih, temveč je le tista država, o kateri je bil prestopek storjen, pristojna za zbiranje in hrambo teh podatkov. Hvala, gospa Lichtenberger, v imenu zelenih. Hvala lepa. Moram reči, da se je poročevalka resnično potrudila. Svet se sploh ni potrudil. Svet pač dela na tem, da vsak poskus boljše zakonodaje obsodi na propad. Svet dela le še na tem, da vse skupaj se suva, kar zadeva predloge komisije in parlamenta. In to mislim, da je treba zelo odkrito in jasno povedati. In to je eden takšnih primerov. To, kar nam je ostalo, je izboljšanje izmenjave podatkov in pa tudi izboljšanje področja dostopanja do registrov, ampak to je še daleč, daleč od tega, kar bi resnično potrebovali na tem področju. To treba jasno povedati in strinjam se z vami, da je eno ključnih vprašanj vprašanje varstva podatkov. Ureditev zdaj omogoča državi, da hrani podatke 13 let, če se ji zdi to ustrezno. Skratka, vse možno je dovoljeno. Zakaj? Zato, ker ni de facto določenih omejitev. Vsak primer bo torej šel na Evropsko sodišče. Mislim, da ne smemo sprejemati takšnih zakonov, ki jih bo treba vse eh, potem še precizirati na sodišču. Način dela sveta je neproduktiven, kolegica Jala Sender seveda nima nič s tem, trile vse zato, da bi se držali naših eh, prvotnih namenov, ampak žal smo na svetu naleteli zgolj na odpor. Danes bomo seveda skušali rešiti vsaj vprašanje varstva podatkov in te stvari tako opredelimo, da ne bo prihajalo do zlorab strani držav članic. To je tisto, za kar eh, konec konca tudi gre, namreč, da se ti podatki ne uporabljajo kar tako za karkoli želimo, ampak zgolj v tiste namene, za katere se tudi izmenjujejo. Prav tako smo zahtevali jasne formulacije. Iz tega sta išli dve formulacije, ki sta protislovni in posledično tudi neizvedljivi, kajti v bistvu to pomeni, da vse države lahko pustijo vse tako, kot je. In eh, tako kot je, je v bistvu katastrofa. Če svet ne bo kmalo spremenil svoje politike, kar zadeva promet, in tu ne gre zgolj za promet, tudi na drugih področjih, potem bo pač eh, svet tudi kriv za to, da bo naš ugled v javnosti takšen, kakor še nje. Nerazumljiva pravila, na podlagi katerih potrebno vsako eh, drugo polovico stavka opredeliti na sodišču, to je neizvedljivo in to je res eh, kronski primer tega, kako se to ne dela. Drugo vprašanje pa je eurovinjeta, ampak eh, tu gre jasno za to, da potrebujemo nekaj, kar se sploh da izvrševati in eh, jasno je, da se z bilateralnimi sporazumi stvari ne da izvajati, tako da mislim, da to kar kaže na to, kako neustrezno postopa svet. Konec konca tudi predsedstvo ni tisto, ki je tega krivo, ampak je pač politika sveta takšna in parla, svet prav, pač pravi, da prav, če je parlament pač takšen in da kaže moč, da ga podlagi izborske pogodbe, moramo parlamentu eh, pokazati, da so to zgolj pravice na papirju in da smo mi tisti pravi eh, gospodari. Skratka, zdi se mi, da je to res. Eh, ozorčen primer tega, kar ustavni pravniki opisujejo v strokovni literaturi. Hvala lepa, gospod Vandalen, v imenu skupine ECR. Hvala lepa, hvala poročevalki za njene prizadevanja. Tako kot ostali kolegi, se tudi jaz strengem, da je storila vse, kar je na njej moči, da bi prišli do rezultata ampak uh, moram reči, da razumem prošnje poročevalke, naj ne vlagamo preveč amadmajev, kaj je pogajanja so že tako težka, še bolj težka bi bila še z še več amadmaji, ampak vendarle bi vas opozoril na amandma gospoda Baha amandmaja 50 in 51, eh, to sta amandmaja, ki sva jih pripravila skupaj z jaz in gospod Bah. Namreč eh, v primeru kršitve predpisov velja nacionalna zakonodaja. To smo zahtevali zakaj? Zato, ker v številnih državah prihaja do zelo raznolike obravnave teh eh, primerov. V nekaterih primerjih je odgovornost takšna, v drugih drugačna. Tako da mislim, da je treba omogočiti dovolj manevrskega prostora posameznim nacionalnim sistemom. Ko bomo jutri, jutri govorili o tem, bi podal komentar še k tema dvema točkama. Hvala lepa, gospod Rike. Hvala lepa, gospod predsednik. Tako kot ostali bi tudi jaz čestitev gospe Ajala Sender za upravljeno delo, ki je bilo zelo težko. Bi pa rad povedal, da obžalujem, ker ti ta dokument eh, je moral tudi skozi svet. Eh, izpostavil bi torej dve zadevi. Najprej gre za popolnoma nepredmeno rešitev, da posameznikom naperimo kazen na podlagi tega, ko smo identificirali vozilo. Tako da je to tako, kot če najdemo nek okarolijan nož in rečemo, ja, vi ste lastnik tega noža, tako da če mi ne pokažete, kdo drug ga je imel v rokah, ste vi tisti, ki greste v zapor. Tako da mislim, da tu stvari niso ustrezno rešene in zato sem tudi uložil amantmaje za to, da to zadevo ustrezno rešimo, vendar to ni bilo sprejeto. In eh, dejstvo je, da ko dobite takšno kazen, lahko preprosto strgate in vržete stran, ker eh, niste dobili obvestila in ker tudi ne mogoče dokazati, da ste bili eh, to vi, kajti na ta način bodo imeli tudi nepovlaščeni dostop teh podatkov, gre torej za tri kršitve. Najprej, da ljudi sankcioniramo na podlagi nekega predmeta, kot drugo gre za ne uh, enotne kazenske sankcije, drugo pa je kršitev zaupnosti in to je nekaj, kar je v neskladju z nacionalno in pa tudi evropsko zakonodajo. Tako da tiste države, ki nasprotujejo izvajanju čezmenjega eh, pregona, eh, mislim, da bodo dali na dober odgovor, ker ta direktiva bo ponoma neoperativna. Hvala lepa v imenu komisije. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, Lahko spomnim stališče komisije o pravni podlagi, ki ga dobro poznate. Ne pa povem, da komisija pozdravlja napredek, ki ste ga dosegli na tem eh, pomembnem dosjeju varnosti cestnem prometu v EU. Strinjam se s poročevalcem, da bi oziroma da smo na tem trilogu dosegli pomemben napredek. Komisija je zelo optimistična, da bo to tlakovalo pot k obravnavi v drugem branju julija Ogromno dela je bilo upravljenega v zadnjih šestih mesecih in eh, v imenu komisije, poživalke in pa tudi mačarskega predsedstva eh, bi dejal, da sem hvaličen za zelo konstruktiven pristop, ki je že sedaj privedel do pomembnih popuščen na obeh strnih, tako kar zadeva eh, revizijo, kako tudi kar zadeva samo zaščito. Dovolite pa vseeno, da se lotim par amandmajev, ki smo jih danes tu že omenili komisija podpira krepitev eh, kapacitet držav članic, potem imamo 17 eh, informacijsko pismo. Vemo, da je težko usklajevati mnenje do zakonodajalcev, ampak eh, pozitivni smo, da bo kompromisna rešitev, ki je bila danes predlagana, dejansko tudi privedla do rezultata na naslednjem trilogu, ki naj bi potekal 3. junija, 2. Eh, junija. Prav tako smo mnenja, da potrebujemo več klauzul za revizijo, kar zadeva harmonizacijo cestno-prometnih predpisov eh, za opremo, prav tako bi to ponudilo koristne informacije, ko gre za pravico komisije do zakonodajne pobude in zato še posebej pozdravljamo razumevanje strani sveta, razumevanje pomena le tega za parlament in pa tudi rešitve, ki smo našli. Kar zadeva varstvo podatkov in ta vidik je komisija mnenja, da je potrebno zagotoviti pravico do obveščenosti. Večina pomislekov Evropskega parlamenta pa je že upoštevala, tako da mislim, da tehnična rešitev v zvezi z določenimi podrobnostmi, vendar ne tako oddaljena. Komisija prav tako je imela znanje novo določbo o delegiranih aktih in prav tako smo mnenja, da ta odločitev, ki smo jo danes prejeli, ponuja možnost za zelo pozitivno odločitev. Dovolite na koncu še nekaj pripomp v zvezi z amandmaji, ki ste jih izpostavili. Amandma 52, ki zadeva varstvo podatkov. Komisija se strinja s prvim delom, bi pa povdarili, da je potrebno to drugače redigirati, da ne bi v prihodnosti prihajalo do blokad tehničnega razvoja. Amandma 50 in 52 tu smo mnenja, da bi to povzročilo nepotrebno pravno negotovost, potem pa amandma 49, tu smo mnenja, da bi na ta način ošibili mehanizem za izmenjavo informacij. To torej je preliminarno stališče, ki vam ga lahko podamo po današnjem trilogu. No in kot smo že podarili, je komisija zelo optimistična in eh, meni, da bo naslednji trilog privedel do pozitivne rešitve v smeri večje varnosti udeležencev. Hvala lepa, gospa Ajala Sender. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi se rada posebej zahvalila kolegicam in kolegom ter komisiji za komentarje. Komisiji tudi hvala za olajševanje um, samega procesa pogajen uh, pri trialogu. Res je, da zaradi dokončne blokade sveta, da smo zaradi tega morali odpreti možnost uh, in izbrati drugo pravno podlago. Uh, Na ta način smo poskušali premakniti svet, da bi prišli do napredka. Zahvaljujem se tudi eh, belgijskemu predsedstvu, ker je z drugega vidika se soočil s to temo, ki je bila zelo zahtevna in eh, parlament je tudi tukaj veliko naredil. Na trialogu smo tudi, kot je gospa Jeger povedala, eh, dosegli močno klauzulo o reviziji in uh, mislim, da bomo pravno podlago lahko spet prenesli na področje prometa v prihodnosti in to bomo lahko uh, naredili kasneje, ne da bi to preprečilo, da svet uh, ohrani svojo klauzulo in da stvari vseeno potekajo. Tri države so res ostale zunaj, uh, Danska sploh ni hotela vstopiti. Združeno kraljestvo in Irska pa sta najprej izrazila željo, da bi vstopila v postopek, uh, potem pa sta izstopila. Uh, eh, mačarskemu predsedstvu se zahvaljujem za prilogo ena. Tukaj gre za tehničen aspekt izmenjave informacij. Eukaris se bo prilagodil novi situaciji in sicer, ko gre za informacije o prekrških v cestni varnosti torej zaradi pravne os osnove sta uh, dve oziroma so tri države ostale zunaj, vendar bodo v sistemu EUKARIS vseeno lahko uh, eh, sodelovali. To je prvi korak. Želeli pa smo uh, napredovati, uh, nismo želeli ostati uh, na istem mestu, ampak uh, iti naprej in zato sem optimistična, kaj ti sistem bodo lahko uporabljali tisti, ki ga bodo želeli uporabljati glede varstva podatkov. Uh, O tem se še pogajamo eh, s svetom in eh, spremembo pravne podlage so se spremenile tudi določene druge okoliščine, klauzula o varstvu podatkov, to se je spremenilo in to je treba še določiti. Kolegicam in kolegom se zahvaljujem za to. Eh, hvala za to, ker ste se osredotočili na specifično pravno podlago, zdaj gre za policijsko sodelovanje. Eh, in sicer je s tem povezana izmenjava podatkov eh, pri večjih eh, kaznjivih dejanjih in tako naprej v, v boju za cestno varnost smo potrebovali močno pravno podlago in želeli smo napredovati pri pogajnih svetom. Kot je gospa Lichtenberger povedala, potrebujemo tudi roke za izvrševanje nalog. glede uh, priloge tukaj uh, bi pri izmenjavi podatkov povedala, da je to prilogo uh, sprejel svet soglasno in z vsemi drugimi elementi varstva podatkov. Mislim, da bomo lahko nadzorovali kakršne koli kršitve. In to bomo postavili v središče uh, naših pravil, da ne bo prišlo do zlorab. Glede tega, kar je povedal gospod Vandalen, zahvaljujem se za predlog spremembe. Ta je podoben predlogu spremembe gospoda Baha. V konkretnem primeru identifikacije uh, lastnika vozila, to je edina, edino zagotovilo, ki ga imamo. Registriran lastnik Eh, vozila. To je edina, uh, edina uh, informacija, ki je zanesljiva. Večji problem pa so države članice, ki bi zahtevale oziroma ki bi obravnavale uh, povzročitelja kršitve uh, kot, voz, kot lastnika. V primeru, Eh, ki ga je omenil gospod Vandalen, pa mislim, da je vse to pokrito. Gospod Rike, tukaj menim, eh, da ne bo šlo za obsodbo nekoga, zato ker bo identificirano njegovo vozilo. Imeli bomo sistem, ki bo zahteval eh, garancije, ko gre za večja kazniva dejanja imamo sistem eh, zaščite, sistem varstva podatkov. Eh, identifikacija bo imela tudi pravna zagotovila, naprimer v Franciji. Mislim, da nam vse to daje še večja zagotovila, ne manjša. Glede informacij, tukaj naj povem, da. je pošta res uh, edini tak primeren prenosnik. Uh, torej informacije se bodo pošiljale po pošti, vsaka država članica pa bo uh, izvajala svojo zakonodajo. Tako bomo pomirili države članice, kajti tiste, ki imajo uh, večja zagotovila, večje garancije, bodo te lahko uporabile, druge pa pač ne. Imeli pa bomo tudi izmenjavo boljših praks in uh, komisija bo naredila poročilo po določenem času. Parlament je um, predvidel celoten proces, eh, v katerega bi bile vključene vse možnosti, svet pa nam tukaj ni sledil in nismo imeli drugega inštrumenta več kot da počakamo na uh, deblokado strani sveta. In uh, torej želela sem, da uh, se stvar premakne naprej in da države članice ne bi rekle, da instrumenta sploh ni. Držav članic v tem trenutku ne moremo vezati, da resnično preganjajo storilca kaznjivega dejanja, ampak jim vsaj na političen način ponujamo instrument, uh, ki ga bodo države lahko uporabile. To je prvi korak. V petih letih uh, bomo to vse uh, preverili, svet nam še ni dal vseh podatkov. Uh, bomo pa skušali oceniti sistem in potem tudi do, dati predloge za izboljšave. Močna klauzula v reviziji je tukaj uh, močna in to nam bo pomagalo. Hvala. Hvala lepa, gospa Jala Sender. Glasovanje bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je moje poročilo. In sicer za tiste, ki so prišli nekoliko kasneje, naj povem, da smo uh, izključili iz dnevnega reda poročilo gospoda Ko, Koha o varnosti v cestnem prometu, zato prehajamo k mojemu poročilu in sicer o statističnih poročilih v, poročilih v zvezi s cestnim prometom blaga. Naj opozorim eh, člane tega odbora, da to je tehnično poročilo, komisije je predlagala to prenovitev, zato da bi Eh, dejansko predvsem kodificirala različne akte, ki se uporabljajo za statistične podatke v zvezi s cestnim prometom in izkoristila priložnost, da eh, postavi nove pogoje za prenos pooblastil zakonodajalca na komisijo, torej gre za delegirane akte. Prejeli smo 14 predlogov sprememb, ne prihaja do bistvenih sprememb v vsebini. Vsi predlogi sprememb zadevajo delegirane akte in tudi izvedbene akte. Eh, in torej v bistvu ščitijo stališče parlamenta. Kar zadeva nekatere mnoge spremembe v zvezi z delegiranimi akti, se uporablja ista formulacija kot tista, ki je bila dogovorjena s svetom za eh, turizem in z eh, tudi ustreznim poročilom. Se pravi, da raje bi govorili o strokovnjakih kot pa o nacionalnih strokovnjakih in dejansko spremembe z delegiranimi akti bi morali biti omejeni na določene finanč, kar zadeva finančno obremenito. Kar zadeva potem tudi statistike v zvezi s turistom, eh, s turizmom, eh, naj provem, da skušamo omejiti eh, tudi pooblastila, ki se delegirajo na komisijo. Vse ostalo je bolj tehnične oziroma jezikovne narave, gre torej za neke manjše prilagodite na standardne formulacije. Kar zadeva izvedbene akte, In kar zadeva nove eh, tabele, ki jih uporablja sekretarjat, bomo to morda lahko izpili naknadno s eh, pomočjo naših strokovnjakov za eh, pravo in eh, z eh, pomočjo jezikovnih strokovnjakov. Poleg eh, mojih predlogov sprememb smo prejeli 14 predlogov sprememb. Glavnina tega prihaja od gospe Lichtenberger, ki predlaga predloge, ki bi vplivali na vsebino uredbe in na konkretne podatke, ki bi jih zbirali. E, predvsem, kar zadeva žurnost objave e, podatkov, je središče pozornosti predlogu sprememb gospe Lichtenberg, ki predlaga obdobje 14 mesecev glede na leto, na katero se nahajajo ti podatki. S tem ne bi imel nikakršnih težav. Gospa Lichtenberger tudi predlaga, da zbiramo nove statistične eh, spremenljivke v zvezi z novimi kategorijami eh, vozil kar zadeva tudi uh, možno obremenitev in tudi kar zadeva nadzor nad obdobji počitka uh, voznikov. Trenutno podatki, ki se zbirajo, so konkretno na vozilu in to je omejitev tega predloga. Uh, pot, zadeva pot in blago, ki se prevaža. Pogovoril sem se s komisijo, zato da bi ugotovil, katero je njihovo stališče in mnenje je, da dodatke gospe Lichtenberg, čeprav so skladni z vsebino te uredbe, ki stremi za tem, da podpre trgovino in gospodarstvo v Evropski uniji, da kljub temu torej In kljub temu, da ne nasprotujemo tudi možnosti, da bi skušali zbrati več statističnih podatkov, kar bi razširilo torej, zbrane vsebine eh, in to bi razširili torej, tudi na socialne in okoljske vidike. Zato bom podprl predloge sprememb gospod Lichtenberger v zvezi s tem, da bi zbrali eh, podatke tudi eh, z evro razredom posameznih vozil. In um, poleg tega bo gospa Lichtenberger tudi uložila ustni predlog spremembe, eh, zato da bi pojasnila svoje stališče v zvezi s tem. Poleg tega pa nasprotujem predlogom sprememb nekaterih drugih eh, kolegov uh, oziroma gospe Lichtenberger, ko gre za uh, nerelevantne informacije. Gre tudi za vprašanje zanesljivosti. Uh, In eh, torej tukaj lahko zbiramo tudi odstotek preobremenjenosti in s tem torej eh, kršenja zakonodaje, mislim, da to je eh, prezahtevno. Ker pa zadeva prometne nesreče, te podatke že zbiramo na podlagi neke druge direktive. Ob koncu ne povem, da podpiram tudi 17. predlog spremljivega spet dotikal in bom umaknil torej svoj predlog spremembe s številka 7, ker sta identična, kajti predlog gospe Tikov je veliko bolj ažuran in bolj odraža sedanje stanje in tudi sedanjo formulacijo delegiranih aktov. E, torej naj zaključim in naj povem, da bi želel povedati, da predlog spremembe številka 15 števi eh, gospoda Balcitisa se mi zdi nekoliko odvečen, kajti lahko predpostavljamo, da države članice morajo zbirati podatke eh, ne glede na postopke, kajti drugače bi kršile eh, predpise Evropske unije. Torej, zaradi tega bom. bom umaknil svoj predlog spremembe, podprl 17. predlog spremembe gospe Tikov, podprl bom tudi predlog spremembe številka 16 eh, gospe Lichtenberg in predlog spremembe 18 in 19. V glavnem je to vse, kar sem želel povedati v zvezi s to točko. Zdaj pa predajam besedo gospodu Grošu za EPP. Hvala lepa, predsednik. Tudi mi bomo še dalje podpirali predloge sprememb, ki so bili predloženi. EPP bo še torej dalje podpiral te predloge, kar pa zadeva predloge, ki jih predlaga gospod Lichtenberger. Torej, kar zadeva 18. predlog spremembe, torej uh, evro razrede, kar zadeva torej emisije, naj povem, da so relevantni, kar pa zadeva predlog spremembe številka 19, mislim, da morda bi bilo bolje uh, to stvar izpiliti, ampak mislim, da bomo prišli do te pojasnitve. Predlog spremembe 16 je sicer pozitiven, kaj ti do tega se mora priti eno leto po referenčnem letu, to, da moramo uh, imeti kot izhodišče eh, trenutek, ko pride do oddaje teh podatkov. In torej jaz predlagam, da naj bo ta rok leto po trenutku, ko je prišlo do uh, zbiranja teh podatkov. Tako bi situacija bila bolj realistična, kajti drugače ne bomo imeli učinkovite časovnice za ustrezno analizo teh podatkov. Kar pa zadeve informacije, ki so relevantne, ampak ki zadevajo tudi druga področja, tukaj mislim na predlog spremembe 20, 21 in 22, potem tukaj. To so podatki, ki jih že zbira Eurostat, eh, ne samo kar zadeva nasplošno eh, prometne nesreče, ne samo hude prometne nesreče, ampak bi lahko vzpostavili vez med eh, podatki, ki obstajajo in tistimi, ki bi jih radi naknadno unesli. In torej, da ne bi šlo torej samo za usporedno zbiranje. V tem primeru bi lahko sprejeli predlog spremembe, drugače bi a, prihajalo do prekrivanja nalog. Torej, nasplošno podpiramo te predloge spremen. Hvala lepa. Hvala. Naslednja govornica. Eh, čisto kratka bom. Eh, vse je bila še krajša, kot, eh, bo še krajša, kot smo napovedali. Kar zadeva glasovalni seznam, naj se zahvalim za točke, ki jih je že omenil poročevalec, ne bom ponavljala. Pravilen je pristop, ki ga predlaga v zvezi z eh, tako imenovanimi pozitivnimi predlogi sprememb, tako kot je povedal poročevalec, kar zadeva tudi pristojnosti oziroma pooblastila komisije, tako da bo lahko parlament imel večje, večjo nadzorno ulogo, kar zadeva različne predloge sprememb, pa eh, naj povem, da sicer gre do v eh, smer, ki jih jo je nakazal poročevalec poročevalec, seveda moramo biti previdni, ne smemo ustvarjati dvojnikov, moramo se vprašati, kaj je pomembno, kaj pa ne, zato da razumemo, katere podatke naj ohranimo, katere pa ne. Nasplošno bi rekla, da gre za pozitivno poročilo, ki je skladno z statističnimi poročili z področja turizma in torej mislim, da lahko sprejemo to linijo. Hvala lepa, gospa Lichtenberger. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi za podporo, eh, kar zadeva nekatere predloge sprememb. Naj povem, so, kateri so bili razlogi, ki so potrovali eh, mojim predlogom sprememb. Torej, želeli smo imeti neko poročilo tudi v zvezi z obdobji vožnje oziroma obdobji počitka. In eh, torej, ti, ta kontrola, ta preverjanja eh, morajo potem uresničevati države članice. Torej, to, zaradi tega sem se navezovala tudi na te eh, roke, na časovnice. Tukaj je govor o sedmih, osmih trenutkih nadzora. Zato eh, naj se naveže na besede gospoda Groša, eh, Če tukaj govorimo o enem letu po zbiranju podatkov, mislim, da to ne bi bilo učinkovito, kajti v enem letu ne bomo razpolagali z vsemi podatki in zato ne bomo prišli do ustreznih presoj. Dajmo torej počakati nekoliko več. Recimo, vse to a, bi potem privedlo do neuspeha te, teh prizadevanj. Mm, vse skupaj bi bilo pravzaprav za manj. Zaradi tega bi raje imeli neko objavo, ki bi, eh, podatkov, ki bi, eh, do katere bi prišlo čim prej po zbiranju teh podatkov. Kaj ti bi bilo sramotno, ko ne bi potem objavili tudi rezultatov teh podatkov, ki bi jih zbrali na evropski ravni? Uh, vse te podatke bo potem potrebno ažurirati, kaj ti bo prišlo tudi do tehničnih sprememb skozi čas. Kar zadeva vprašanje podatkov, morda bi jih lahko zbirali po področjih. Tako da bi imeli naprimer sklop podatkov, ki bi uh, zadevali uh, v celoti uh, prevoz blaga, torej cestni prevoz blaga, tako da bi imeli nek pregled, ampak hkrati bi se izognili dvojnikom in podvajanju. Torej. Vsekakor bi bilo zanimivo, da izraziti to dejstvo, to prepričanje v samem poročilu, kar pa zadeva tudi ustrezen nadzor nad obdobji vožnje in obdobji počitka, smo sklenili, eh, da ugotovimo, koliko vozil razpolaga s takim eh, števcem. Sklenili smo torej, da bomo omejili tudi to formulacijo, to mi ustreza, to da, tako kot je bilo povedano, moram povedati, da nekateri podatki se zbirajo zgolj na ravni držav članic in ne eh, nujno v vseh državah članicah. Kateri je rezultat tega, da v zvezi z ključnimi vprašanji eh, Imamo preveč omejeno podlago za odločanje. Naj vas opozorim na razpravo o eurovinjeti, koliko vozil je v razredu Euro 3 oziroma v Euro 4 na cestah in v koliko takih vozil in v kateri državi. Seveda bi bilo koristno razpolagati z vsemi temi podatki. Drugače pa bi. Uh, imeli uredbo, ki stremi za doseganjem določenih ciljev na nekem področju, ki ga nismo ustrezno dejansko obdelali. In torej naj zaključim, naj se vam zahvalim in upam, da bomo res lahko izboljšali to besedilo predvsem bi me zanimali razpolagati z podatki v eh, realnem času in to v čim večji meri, torej da ne bi čakali v nedogled na te podatke. Vemo, da vemo, katere so razlogi, argumenti držav članic, kajti drugače bi čakali tudi deset let, da bi razpolagali s temi podatki. In torej eh, izhodišče za me je bilo pač to, da bi razpolagali s temi podatki v realnem času, kajti drugače bi delali zgolj na nekih eh, podatkih iz preteklosti, ampak moramo gledati v prihodnost. Hvala lepa. Želite morda še kaj povedati v zvezi s tem? Ne? V redu, potem sem vam hvaležen, da smo vas uspeli izključiti iz tega. Gospod Rubik, izvolite. Rubik se, njega ni v dvorani. Dobro, potem pa komisija. Predam besedo gospe Roman. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsednik. Dobar dan vsem. Sicer moram povedati, da gospod Simpson je že dobro prikazal, kako smo prišli do tega predloga komisije, ampak želela bi vam razložiti nekaj več, zakaj z tehničnega zornega kota, zakaj menimo, da so ti predlogi sprememi, tukaj se zdaj navezujem na zadnje predloga, ki smo jih prejeli od 18 do 22, zakaj menimo, da niso sprejemljivi. Tako kot smo povedali, te spremenljivke niso v skladu z informacijami, ki smo jih zbrali, zbirali v skladu s to uredbo. Statistična enota v tem primeru predstavlja a, vozilo in v večini držav, ki o tem požročajo, število vozil je precejšnje. A, Zaradi tega države poročevalke morajo eh, dejansko vzpostaviti ustrezen sistem nadzorovanja in sicer vzorčni sistem. Ta, ta vzorčni sistem stremi za tem, da zbiramo čim širše statistične podatke. Vzorec eh, gre od 5 do 10 odstotkov skupne populacije in eh, naknadno bom razložila, zakaj. Uh, zaradi tega države članice morajo v bistvu se odločiti za neko reprezentativno selekcijo oziroma na to populacijo. Želenje tributi, ki jih želimo zbrati, so tudi kilometri, ki jih lahko ocenimo tudi naknadno in sicer v okviru določenih omejitev oziroma določenih odstopanj in to v skladu z različnimi statističnimi teorijami praktično povedano, torej kako lahko eh, zberemo te podatke na nacionalni ravni. In sicer tako, da uporabimo ta vzorčni sistem in da uporabimo tudi določene faktorje za ponderiranje ali za. Um, množitev. Ti faktori so izračunani v skladu z določenimi načeli in eno izmed teh načel je narava zbranjeh informacij. Zaradi tega obstaja določeno tveganje eh, neusklajenih ne rezultatov, če ti faktori se zbirajo za spremenljivke, ki ne temeljijo na istih načelih, Eh, v primerjavi s tistimi, eh, ki jih trenutno zbiramo v okviru te uredbe. Se pravi, lahko pride do agregatnih podatkov na nacionalni ravni, ki bi lahko, bila, eh, ki, ki bi lahko bili napačni. Če preidem na predloge sprememb oziroma na številko 15 do 17, naj povem, da komisija meni, da ti predlogi so v glavnem spremljivi. In kar pa zadeva vse ostalo, mislim, da uh, sem že podala svoje tehnične pripombe. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da nimam veliko dodati, držim se svojega prvotnega stališča. Ne bom dodal ničesar, gospa Lichtenberger, želite še kaj dodati? Čisto na kratko. Vem, da prihaja do doleniških težav pri primerjanju in usklejevanju različnih statističnih metod, ki se uporabljajo eh, po celi Evropi. To, da če menimo, da Ehen wir uns der Verwaltungspraxis če bomo na ta način postopali, potem se bomo eh, zbližali praksi uradnikovanja v Avstro-Ogrski monarhiji. Tomorrow on whether we go back to the Jutri bomo ugotovili, če se bomo vrnili nazaj v astrologarske čase ali pa ne. Vsekakor hvala lepa, naslednja točka na dnevnem redu in zelo se vam zahvaljujem, da nam je uspelo tako hitro obdelati. Vsekakor veste, da gospod Koh je imel določene težave, zaradi tega smo eh, njegovo eh, poročilo eh, iz, izključili, izluščili iz današnjega dnevnega reda, zato imamo več časa na razpolago za ostale poročila. Vsekakor, Sedaj pa bomo spregovorili o šesti točki na dnevnem redu in sicer o sprejetju nadzoru uh, trga dvo, tri kolesnikov in štiri kolesnikov. Uh, like, um... Hvala, gospod predsednik. Eh, rad bi samo upozoril, da smo imeli dobro razpravo o tej temi že februarja in od takrat eh, smo delovali na enak spodbuden način skupaj s poročevalci v senci. Zdi se mi, da obstaja široko soglasje pri pristopu do Eh, tej teme, do tej teme, ko gre za cestno varnost. Gre za obvezno nameščanje ABS na šipkejša motorna vozila, potem za to, da se ustvari nova podkategorija za dvo in tri kolesnike, da vključimo tudi terenska vozila eh, v to uredbo in da se malo zaustrijo standardi izpustov za uh, mopede. Mm, to je stopna Euro 4 za leto 2014. Imamo torej dober dogovor o obveznem nameščanju AVS na šipkejša motorna vozila. Tukaj se zahvaljujem poročevalcem v senci. Nekatere skupine so želele vzpostaviti tudi to temo povezano s stroški in zato smo oblikovali tudi kompromisni predlog B, ki na mehkejši način eh, države članice spodbuja, da po uvedbi tega ukrepa eh, in sicer gre tukaj za šibkejša motorna vozila, da eh, tukaj morda znižajo davke ali dajo kakšne druge finančne spodbude. Kompromis A govori o potrebi, da bi v prihodnosti posodabljali to uredbo eh, in sicer na način, da se upoštevajo eh, napredki na tehnološkem področju. Tudi tukaj obstaja veliko soglasje, široko soglasje. Kaj še lahko povemo o tem? Predloženih je bilo 13 predlogov sprememb eh, k začetnemu poročilu tri predloge spremem sem vložil jaz in jih podpirajo poročevalci v senci. Eh, trije um, predlogi sprememb so umaknjeni, gospod Kramer jih je umaknil, vsi poročevalci v senci pa so zelo um, spodbudno sodelovali z mano. Gospod Higgins v imenu EPP. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi uh, povedal, da je poročilo odlično. In sicer gre za to, da se 14 različnih direktiv zdaj združi v eni uredbi. Ehm, zelo razumno besedilo smo dobili, gospod Zile je rekel, eh, da gre za to, da se zmanjšajo emisije, da se poveča cestna varnost, upoštevajo se nove tehnologije in na zadnje še eh, gre tudi za izboljšan nadzor trga. Dobro delo je bilo opravljeno veliko eh, pritiskov je bilo strani industrije. Eden glavnih faktorjev strani eh, industrije je bil strošek za ABS sisteme. Eh, gre za dober zavorni sistem in lahko vam zagotovim, da če nimate takega sistema, potem lahko to vodi v zelo resne poškodbe uh, varnost mora uh, tukaj prevladati. Nismo upoštevali nekaterih uh, predlogov, ki jih je industrija um, podala. Uh, nekaj je bilo govora o tem, da stane tisoč evrov, da se tak uh, sistem namesti. Mislim, da uh, je cena kvečemu od 100 do 200 evrov. Uh, industrija uh, bi tukaj imela velike uh, dobičke in sicer kar 700 evrov na vozilo. Kompromisi, o katerih je govoril gospod Zile, uh, mislim, da je kompromis B uh, zelo stvaren, če države članice želijo pomagati uporabnikom, potem to lahko, uh, to storijo, lahko zagotovijo kakšno subvencijo, uh, da si ljudje priskrbijo te sisteme skupina EPP bo v celoti podprla poročilo. Imamo tri predloge sprememb. Večino teh je gospod Zile sprejel, gospa Jala Sender je tudi predložila predloge sprememb, prav tako vi in mislim, da bomo tukaj sprejeli zelo razumno, pametno poročilo in da na koncu mora prevladati cestna varnost. Zagotoviti moramo boljše standarde in najlepša hvala za poročilo bo spajala sender za skupino socialistov. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada posebej zahvalila za uh, sposobnost dialoga gospoda Zileja, ko je vodil uh, razprave o tem. To je zelo pomembno za cestno varnost. Pomembno je, da zaradi razširenosti teh vozil in zaradi njihove kompleksnosti uh, Eh, zaradi tega, ker jih uporabljajo mladi, eh, zagotovimo eh, varnost. In ta uredba je potrebovala določene razjasnitve. Zahvaljujem se vsem. Pomembno je torej, da se okrepi varnost na ta način. Hvala tudi za razumne predloge sprememb, naprimer za izboljšanje vidnosti motornih vozil. Eh, naprimer gre za to, da se luči avtomatsko eh, prižgejo. Eh, pomembna je tudi obveza odbora da, in komisije, da predloži nove predloge. Pomembno je to, da se sistemi ABS namestijo na vsa vozila, kajti uporabljajo jih vozniki začetniki in mladi ljudje in to bo dalo ustrezna zagotovila varnosti. Če bo tu prišlo do eh, stroškov, države lahko pomagajo, ampak eh, bistvenih povečan stroškov pa ne bo. Resnično se zahvaljujem gospodu Zileju za razumevanje, za pripravljenost na kompromise in tudi naša skupina bo podprla to poročilo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Stirks, za. Alde. Eh, eh, Hvala. Um, tudi sam bi se zahvalil gospodu Zileju. Zelo dobro smo sodelovali pri tem poročilu. Težko je, ko imaš veliko različnih uredb in jih želiš združiti, vendar mislim, da je eh, gospodu Zileju to dobro uspelo, predvsem, ko gre za klasifikacijo različnih vozil. Zelo kratek bom, najpomembnejše je to, da zagotovimo varnost na cestah. Mislim, da smo um, poročevalci, vse, poročevalci v senci in poročevalcem zelo dobro sodelovali, dosegli smo uh, soglasje, uh, ki bo poenostavilo zakonodajo in prineslo ugodne učinke. Imeli smo veliko razpravo o sistemih ABS za dvokolesnike in mislim, da je s kompromisnim predlogom spremembe bilo to dobro rešeno, gospod Kramer. Ja, Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem pri poročevalcu, gospodu Zilev, tudi za sodelovanje z drugimi poročevalci v esenci. Seveda je varnost osrednje vprašanje, ampak raziskave kažejo, da je največja varnost zagotovljena v tistih državah, kjer je veliko kolesarjev, torej varnost lahko povečamo s tem, da povečamo tudi pogostost kolesarjenja. kolesarjenja. Na nizozemskem in na danskem je največ kolesarjev in te države imajo tudi najnižje število e, nesreč. V družnem kraljestvu, kjer se zelo malo vozijo s kolesi, pa imajo največje mm, relativno število ranjenih in uh, smrtnih žrtev v prometu. Tako da mislim, da moramo predvsem delati na tem, da bo kolesarjenje bolj. Eh, atraktivno. V Avstraliji pa imamo negativen primer. Tam so uvedli obveznost nošenja čelade in potem so uh, ljudje začeli razmišljati, ojej, kolesarjenje je nevarno, pustimo to in proporcionalno so potem številke samo šle še na vzgor. Tako da ja, kolesarjenje mora postati privlačno, to moramo spodbujati in potem se bo družba uh, na to navadila največjo varnost na cestah lahko zagotovimo z več kolesarenja. Še ena zadeva, o kateri je gospod Zile tudi že govoril, gre za naše amadmaje, ki smo jih potem umaknili, gre za to, da je predlog komisije pri električnih kolesih uh, sprejela omejitev na 25 km, 25 kg in 2,5 eh, kW in razmišljali smo, ali bi morda uh, zadev omejili zgolj z vidika hitrosti, ne pa tudi drugih dveh kriterijev. Potem smo se pogovorili z predstavniki eh, industrije, eh, s predstavniki kolesarjev in eh, tudi s poročevati v esenci. Ugotovili smo, da to ni eh, upravičeno in zato smo te amandmaje umaknili. Predlog komisije puščamo takšen, kot je in omenjene predstavnike zdaj pozivamo, da sami spremljajo to problematiko in da določijo eh, te omejitve in zato smo se tudi vljučili, da naše manjvaje umaknemo. Gospod Tikal. Hvala, gospod predsednik. Moje vprašanje se nanaša na to, kar je povedal gospod Kramer. Prišlo je do povečanja števila uporabnikov električnih vozil, električnih koles in želimo si, da bi to število še naraslo, ampak Želimo si tudi več varnosti za uh, voznike takih koles. Zanima me ne samo uvedba uh, takih naprav, eh, ki bi omogočale uh, voznikom koles, da bi bili bolj varni, ampak uh, mislim, da na ta način take naprave ne bi povečale samo varnosti, ampak uh, ne bi smele povečati cene električnih koles. Cene so visoke in taka kolesa uporablja malo ljudi. Če si želimo več uporabnikov, moramo povečati varnost in hkrati poskrbeti, da ne bi imeli previsokih standardov, previsokih zahtev, kar bi sprožilo tudi povišanja cen in bi kolesa naredilo. Uh, manj dostopna. Komisija je prišel kdo m, mm, predstaviti stališče komisije. You, Hvala. Pozdravljeni vsi skupaj. Eh, hvala poročevalcem in poročevalcem v senci za delo. Samo nekaj komentarjev o treh glavnih temah, eh, o katerih govorimo. To ni bilo lahko delo. Eh, boljša klasifikacija vozil je bila težavna, še posebej, ko gre za teronsk, terinska vozila. Mislim, da je bilo delo tukaj dobro upravljeno in prispeva k jasnosti predloga. Uh, tako bodo ukrepi zdaj in v prihodnosti lahko tudi bolj ciljno usmerjeni. In to je dobrodošlo. Glede varnostnih naprav in varnostnih uh, značilnosti. Radi bi poudarili, da uh, se strinjamo eh, s tem, da je treba upoštevati nova tehnološka, eh, nove tehnološke pridobitve, ko gre za eh, tri in štiri kolesnike. Eh, to se že upošteva in k temu smo zavezani. Poleg tega želim eh, pozornost eh, usmeriti tudi v dejstvo, da bi želeli ohraniti diferencijacijo med. Eh, kategorijo L in pa osebnimi vozili. Tega se moramo zavedati, kajti to ima vpliv tudi na vidike varnosti. Ne smemo se pretvarjati, da nek lahki štirikolesnik ima vse uh, enake varnostne uh, zahteve in značilnosti kot osebni avto. Ne gre tukaj samo za varnost, ampak še za druge vidike ko gre za uvedbo uh, naprednih zavornih sistemov, bi radi poudari, poudarili, da smo iskali neko primerno ravnotežje tudi na področju oziroma tudi na podlagi uh, ocen vpliva in študij in tukaj smo predlagali v svojem predlogu uh, neko dobro ravnotežje. Mislim, da se ta diferencijacija mora vzpostaviti med e, torej, skuterji in pa e, lahkimi motornimi vozili. Ne smemo pozabiti, da se v urbani mobilnosti še posebej e, promovirajo taka vozila. In to ima potem tudi vpliv na uh, naš predlog. Vplivalo je uh, na to, da smo predlagali sisteme ABS in pa napredne zavorne sisteme na splošno in sicer za različne eh, kategorije vozil glede emisij. Strinjamo se eh, z mnenjem, da je to pomembno in da bi morali na splošno izboljšati uh, okoljski vidik vozil. Vendar moramo povdariti, da je tudi čas tukaj pomemben element. Izvedli smo že nekaj uh, pripravljalnih študij. Pa še nekaj glede stroškov in tehnične izvedljivosti. Iz... Tukaj uh, smo dosegli pravo ravnotežje za zelo lahka vozila kategorije L. Uh, dolgo ta vozila niso bila vključena in niso se razvijala tako hitro kot naprimer osebna vozila. Torej veliko uh, novih tehničnih uh, dosežkov še potrebujemo, veliko uh, dela na tem področju in mislim, da bo to vse prispevalo k boljšemu delovanju. To je bila komisija. Hvala. Zdaj pa gospod Zile. Nekaj bi povedal o tem, eh, kaj je komisija rekla za sisteme ABS za lahka vozila. Eh, gre za ločevanje urbanih in neurbanih eh, vozil. V odboru smo imeli razprave o tem in. Obravnavali smo vse razrede vozil. Eh, v tem odboru se zauzemamo predvsem za varnost. Eh, za industrijo je to kontroverzna tema. Mi kot odbor za transport pa se moramo zauzeti za varnost in pomagati kolegom odboru IMKO, da eh, s tem nadaljujejo. Zahvalil bi se vsem za sodelovanje uh, vsem kolegom in predstavnikom sekretarjata, uh, eh, ker so delali na profesionalen način. Hvala. In... Jutri bomo o poročilu glasovali v odboru. S tem pa smo zaključili današnji sestanek. In če so koordinatorji že tukaj, bi lahko imeli zdaj sestanek eh, koordinatorjev. Eh, najti moramo gospoda Groša. Jutri pa se cel odbor spet sestane ob devetih zjutraj. Hvala.